podpredsednika komisije oziroma visoke predstavnice Unije za zonanjo politiko in varnostno politiko o volitvah v Mjenmarju. Gospod Šmit nadomešča podpredsednico in zahvaljujem se mu, ker ima danes toliko ulog. Hvala lepa. 8. novembra so v Mjanmarju potekale volitve. 91 političnih strank in več kot 6000 kandidatov je bilo na teh volitvah. Ljudje so se odločili za spremembe in izrazili spremembo, da živijo v novem demokratičnem Mjanmarju. Mandat je dobila Nacionalna liga za demokracijo Aung San Suu Kyi. Želijo si ekonomskih reform in z veseljem povemo, da je Evropska unija bila v ospredju mednarodne podpore za demokratičen prehod v Mjanmarju. Zelo cenimo, da je Evropski parlament odigral tu zelo pomembno vlogo. 16. novembra je visoka predstavnica osebno poklicala Aung San Suu Kyi in ji čestitala za izvolitev. Povedala ji je, kako pomembna je bila vloga 150 opazovalcev. Gospod Graf Lambsdorff je vodil to delegacijo, ki je spremljala, da so volitve demokratične. Vodi delegacije se tudi zahvaljujemo ker je opravil veliko delo kot vodja te opazovalne delegacije. Vendar pa prizadevanja Mjanmarja še niso zaključena. Vidimo, da je veliko etničnih manjšin, ki so še vedno zaskrbljene, za razliko od prejšnjih volitev. Pa zdaj vidimo, da niso mogli vsi kandidirati, tudi muslimanski kandidati niso mogli kandidirati, menda zaradi vpliva močnih budističnih menihov. V izjavi EU je bilo zapisano, da so potrebne izboljšave zakonodaje, zato da bodo v prihodnje možne resnično vključujoče volitve. Aung San Suu Kyi kot vodilica največje stranke v parlamentu je zavezana ustavi, ta pa ji preprečuje, da bi kandidirala za predsednico. Vojska bo še naprej zasedala 25 odstotkov parlamenta in trije ključni ministri bodo v vsakem primeru prišli iz vrst vojske, ne glede na to, kdo bo predsednik vlad. Zato je potreben dialog v duhu sprave Kljub tem izzivom pa smo prepričani, da smo bili priča ključnim volitvam, ki ponujajo izvrstno priložnost za krepitev demokracije v Mjanmarju. Naslednja kritična faza bo izvolitev novega predsednika leta 2016 in oblikovanje nove vlade do konca marca 2016. Aung San Suu Kyi, mora šele pojasniti, kakšne bodo prioritete nove vlade, ampak demokracija, pravna država in gospodarski razvoj bodo po vsej verjetnosti na vrhu agende. Mjanmar lahko računa našo podporo, vendar pa ostajajo nekatera vprašanja, ki nas še skrbijo in kjer se bomo še pogovarjali z Mjanmarjem. Gre za diskriminacijo eh, manjšin. Prav tako nas skrbi budistična radikalizacija, ki je prinesla zakonodajo zaščiti nekaterih ras in virstev, kar ni v skladu z našimi vrednotami. Odnosi med EU in Mjanmarjem so od leta 2011 prišli daleč. Sankcije so bile ukinjene leta 2012 leta 2013 pa povsem odpravljene. Isto leto so bile vedene tudi trgovinske preference. Tudi delovna skupina med EU in Mjanmarjem, kjer je Evropski parlament aktivno sodeloval, je bila ustanovljena leta 2013. Sodelovanje na področju človekovih pravic je bilo okrepljeno. Dva kroga pogovorov smo imeli po letu 2014. Mjanmar je visoko na naši agendi držav, ki jih podpiramo pri razvoju demokracije. Zato bomo sledili priporočilom EU, UN. Evropska unija je bila povabljena tudi k temu, da bi kot mednarodna priča oktobra 2015 bila priča pri podpisu mirovnega sporazuma. Mi vzpostavljamo mirovni sklad, s katerim želimo prispevati k miru. Prav tako Evropska unija sodeluje skupaj z drugimi tudi pri zaščiti delovskih pravic. Podpiramo tranzicijo Mjanmarja. Eh, okvirju, ki ga je svet za zunanje zadeve sprejel 22. julija 2013. Sklepi sveta so to potrdili. Glavne prioritete so demokracija, trgovina, razvoj in ponovna vključitev Mjanmarja v mednarodno skupnost. Te vrednote so še vedno na prvem mestu. Program za bilateralno sodelovanje na podlagi letnega programa predvideva 266 milijonov, predvsem razvoj podeželja, izgradnja miru. Vse to je v skladu z nameni države, da se preoblikuje. EU želi tudi zagotavljati človekoljubno pomoč za najbolj ranljive, zlasti osebe, ki so razseljene in osebe brez državljanstva. Mjanmar vstopa v prihodnost. Mi pa smo zavezani temu, da še naprej podpiramo demokratizacijo te države. EU je pripravljena opraviti svoj del naloge pri tranziciji Mjanmarja v uspešno in demokratično državo. Hvala lepa za vašo pozornost. Hvala lepa, gospod minister. Zdaj pa v imenu skupin najprej gospod Adaktuson. Hvala lepa. Skupaj z drugimi poslanci sem bil član opazovalne skupine. Moj vtis je pozitiven. Tako sama izvedba volitev kot tudi preštevanje glasov je bilo na zelo visoki in kakovostni ravni. Menimo, da ni bilo goljufi in tudi sodelovanje oziroma udeležba je bila kar 80 odstotna. Aung San Suu Kyi, njena stranka, je prijela skoraj da 80 odstotkov glasov. In zdaj bodo seveda ti, ki so zmagali, morali oblikovati vlado. Ob tem pa naj povem, da je treba volitve v Mjanmarju umestiti v širši politični kontekst. Politični napredek zadnjih let je ogromen, kljub temu pa še ne moremo reči, da je ta država prava demokracija. Recimo, vojaška stran ima še vedno četrtino v parlamentu. Aung San Suu Kyi ne more postati predsednica, če tudi je zmagala na volitvah zaradi ustave. Tako da vidimo, da je še vedno veliko hudih in zahtevnih vprašanj. Diskriminacija manjšin, politična opozicija je še vedno prikrajšana. Vidimo tudi, da so mm, nekatere skupnosti še vedno ogrožene. Menimo, da potrebujemo politično vodstvo, ki je pripravljeno na spravo, zato da bo Mjanmar dosegal ponovno demokratizacijo in podporo EU. Hvala lepa. Zdaj pa ima besedo gospa Gomez v dve minuti lider da missão de observação do parlamento europeu sama sem bila skupaj z drugimi kolegi članica delegacije in bila priča bolj odprtim volitvam. Prebivalci Mjanmarja tega po 50 letih diktature še niso doživeli. To so bile volitve, ki pa so potekale v političnem kontekstu, ki ni v skladu z demokratičnimi standardi. Ustavo so leta 2008 usilili drugi med njimi vojska, recimo. Vojska je prisotna na različnih ravneh vlade. Tako da bi lahko rekli, da je prišlo tudi do manipulacij pri volivnem registru, da niti ne govorimo o etničnih manjšinah, ki niso mogle glasovati enostavno zato, ker niso bile registrirane za udeležbo na volitvah. Stranka vojske je sprejela poraz in zmagovita stranka je obljubila spremembe. Nacionalna liga za demokracijo Aung San Suu Kyi se je zauzela za napredek. To ne bo enostavno. V državi, v kateri so generali na oblasti, nadzorujejo administracijo in glavne naravne vire. To je država, v kateri so medetnični konflikti, muslimani. Um, recimo niso mogli ne glasovati, ne biti izvoljeni. Vse to nas skrbi. Potem so tu še ultranacionalisti, ki so prav tako še kako prisotni. Skratka, velika odgovornost je na ramenih vladajoče stranke, tu so rasisti, skrajneži, ki nočejo človekovih pravic. Evropska unija ima strateški interes, da spremlja ta proces demokratizacije, da spremlja ta proces širjenja miru. Želimo vključiti vse politike in tudi civilno družbo. In seveda spremljati tudi spremembe ustave. Hvala lepa, gospod Tenok, za minuto in pol. Gospod eh, Predsednik Smaga NLD-ja je prav gotovo zgodovinski mejnik, vendar da je USDP eh, to mirno sprejela in vojska je nekaj, kar moramo dejansko eh, slaviti. Demokratski prehod bo težaven in Evropska unija mora dati vso podporo, kjer je to potrebno. Eh, veliko eh, moči ima še eh, nacionalni obrambni svet. Vojska ima 25 odstotkov sedežev v parlamentu rezerviranih zase in problem je tudi v tem, da Aung San Suu Kyi ne more postati predsednica, ker je pač udova in mati britanskih državljanov treba se je posvečati tudi rohingjam eh, in eh, milijonom ljudi, eh, ki niso imeli volilnih pravic na zadnjih volitvah, ker niso mogli doseč, dokazati svojega državljanstva. Aung San Suu Kyi o tem nič ni govorila in se ni osredotočala na težave rohingja, temveč na države. Eh, Mijanmar ima še dolgo pot pred seboj, je pa to lahko dober zgled za prehod v pluralistično demokracijo. Ta proces bo trajal desetletja in ne leta. Eh, to bo eh, tudi okrepilo demokratično legitimnost ASEAN-a. Ja, zdaj pa besedo dobi podpredsednik Lambsdorff za dve minuti. Hvala lepa, gospod predsednik, predsednik sveta. Hvala za prijazne besede. To je verjetno namenjeno eh, vsem, ki so sodelovali v misiji. Eh, torej, moj mandat bo trajal do predaje eh, dokončnega poročila in moram reči, to so bile res zgodovinske volitve. Kdor ima nek politični občutek, je videl, koliko upanja je povezanega s temi volitvami in dobro je, da je Evropska unija tu dala konstruktivni prispevek tudi z opazovalno mizijo. Dve stvari sta bili razveseljivi. Skoraj da ni bilo nobenega nasilja v zvezi z volitvami, ne pred, ne po volitvah. Drugič, mnogi problemi, s katerimi smo pred volitvami računali, se potem niso zgodili na dan volitev. Največji strah uh, Eh, se je nanašal na sezname voljivcev, ljudje so se našli na teh seznamih in ta rezultat, Charles Stenok, je opozoril na čudno ustavno situacijo, o tem smo že govorili. Eh, ta rezultat spravlja državo v občutljivo prehodno fazo in upam, da bo Evropska unija vsemi institucijami ostala angažirana in da bo pomagala državi. Naj povem eno stvar dosti krat se kritizirajo težave eh, pri sodelovanju različnih evropskih eh, eh, institucij. Tokrat teh težav ni. Delegacija, komisija eh, gospa Sargentini, ki in vsi eh, so odlično sodelovali z Evropsko službo za zonanje delovanje, s komisijo, eh, z eh, instrumenti za eh, zonanjo politiko, odlično sodelovali tudi z delegacijo odličnega veleposlanika, ki ga imamo tam dober primer za dobro sodelovanje med evropskimi institucijami. Upajmo, da bo razvoj države tudi dober ob angažiranju evropejcev. Hvala lepa. Zdaj pa v imenu zelenih. Gospa Sargentini, za minuto in pol. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. kolegice in kolegi so predstavili kritiko glede priprave volitev. Res je, da mnogi niso mogli sodelovati na eh, volitvah. Strinjam se eh, tudi s kritiko eh, gospoda eh, Tenoka, da je vprašljivo, ali Aung San Suu Kyi zadosti upošteva manjšine. Eh, vendar kljub vsemu so volitve odlično potekale eh, zlasti mladim je treba čestitati, ki so izvajali volitve, kot da bi to počeli že vsak dan. In tudi pripadniki eh, vojske so sprejeli zmago NLD-ja. To je seveda dober začetek za novo demokratsko vlado. Eh, ali se bo ta uveljavila. Vojska je 25 let vplivala na ustavo in pred nastane prava demokracija bo preteklo še nekaj časa in na tem procesu eh, se eh, lahko eh, vključi tudi Evropski parlament. Mi lahko torej podpremo tu parlamentarno demokracijo in moja naloga je, da to skupaj z vami eh, uresničim. To je velikanska naloga. Naj povem še naslednje. Tu gre eh, naprimer tudi za vprašanje, da poslancev ne eh, posedejo po pripadnosti politični skupini, temveč po začetni črki. Gospod Betini, hvala lepa. Imel sem čast, da sem bil v skupini opazovalcev, ki smo spremljali volitve. Gospa Gomeš je bila tista, ki nas je vodila. Videli smo, da je stranko Aung San Suu Kyi premočno zmagala demokracija, kljub temu, da ustava še vedno daje vojski 25 odstotkov sedežev in tri strateška ministrstva za obrambo, za notranje zadeve in za etnična vprašanja. Še pri glasovanju smo videli, da prihaja do sprememb, seveda so bile težave, vendar pa so volitve potekale mirno in urejeno. Videli smo, da so jih vodili ljudje, ki so bili pogumni in ki so se zavedali, da gre za zgodovinski neponovljiv dogodek. Vendar pa pozor, Kljub temu, da se je ta situacija zdaj začela in je verjetno irreverzibilna, smo še vedno v prehodnem obdobju in zato moramo biti zelo pozorni do uradne razglasitve rezultatov. Ne samo zato, ker bo ta pot do vlade dolga, upam, da ne predolga. Prav tako bo dolga pot do spremembe ustave, Tudi spremembe se začenjajo zlasti zaradi junaštva Aung San Suu Kyi, mnogih iz njene stranke in mnogih demokratov, ki so trpeli močno in zelo, ampak tudi impuls od zgoraj je prevšel režim, ki noče izpustiti svoje oblasti. Zdaj se začenja nova pot. Mjanmar je treba podpreti obiskal sem begunska taborišča na meji s Tajsko. Videl sem ogromno ljudi brez pravic, državljanstva in prihodnosti, ki živijo pod šotori, postavljenih na blatu. Zato mora biti Mjanmar država, ki bo ponudila državo in bivališče vsem. Od nas pričakujejo veliko, ne smemo jih razočarati. Gospa Gerling, ena minuta. Če. Hvala lepa, gospod predsednik. Eh, zmaga Aung San Suu Kyi je nekaj, kar si zasluži eh, slav, proslavo. In eh, sedaj imamo tu potencial za spremembe v Mjanmaru. Tu moramo pozdraviti. Mnogi izzivi so pred njo, težave manjšin. In, um, premagana vlada je obljubila eh, pravzaprav, da bo spoštovala rezultate volitev, vendar to je sedaj treba seveda vključiti pri izgradnji eh, boljše prihodnosti. Evropska unija je igrala tudi pomembno vlogo in upam, da bo tudi igrala pomembno vlogo pri prihodnih spremembah krepiti moramo demokracijo v Mjanmaru, pa tudi eh, odnose znotraj ASEAN-a. Eh, pomen ASEAN-a je eh, velik in evropska pomoč mora biti še okrepljena. Imela sem priložnost, da obiščem Aung San Suu Kyi eh, na njenem domu pred leti in to je bil dejansko eden izmed eh, mojih vrhuncev kot poslanka in čestitam ji za ta odlični rezultat. Sedaj pa gospod Boštinaru za minuto in pol. Hvala lepa, gospod predsednik. Naj izrazim najprej sočutje s tistimi uh, rudarji ki so izgubili življenje v rudniku Čeden v ponedeljek. Eh, seveda eh, pa eh, moramo povdariti, da so volitve potekale dobro, ljudje so izrazili svojo željo, da preidejo v demokracijo. Uradni rezultati so pokazali, da so ljudje podprli eh, mirni prehod v demokracijo in eh, dobitnico Nobelove nagrade za mir in eh, nagrade Saharova. Vendar to je šele začetek prehoda e, in zmagovalna stranka ne bo e, mogla izvoliti predsednika. 25 odstotkov sedežev v parlamentu je v rokah vojske in tudi ključna ministerska mesta so rezervirana za njih. Vendar pomemben je sedaj ta rezultat, ki ga morajo spoštovati vsi in na to seveda narodna sprava. Pomembno je, da so USDP in vojska priznali eh, rezultat volitev, vendar sedaj morajo skupaj delati eh, na reformah in Evropa mora podpreti Mjanmar. Sedaj pa eh, gospa Gil za minuto in pol. Hvala lepa. Mjanmar je dosegel pomemben mejnik. Poročala sem EU z. Eh, mis, opazovalne misije. E-, NLD je seveda dobil večino sedežev. Obstajajo pa težave in sicer Rohingje niso mogle glasovati. Eh, ta diskriminacija na podlagi rase in vere ni skladna s prehodom v demokracijo. Slišali smo, eh, da so eh, mnogi ljudje izgubili življenje v rudniku. V rudnikih so slabi pogoji tudi zaradi varčevanja in treba je prekiniti vezi med vojsko in eh, podjetniki. Potrebna je eh, pobuda eh, transparentnosti na tem področju. Evropska unija mora podpreti novo vodstvo, ki naj se loti teh izzivov in potrebna je nova dinamika v ASEANu pozdravljam eh, tudi eh, nova pogajanja o zašiti investicij in morda bi visoka predstavnica lahko razmislila o nadaljnem angažmaju. Na ta način moramo seveda zagotoviti koordinacijo med različnimi instrumenti, ki bodo okrepili zaščito človekovih pravic, namesto da jih spodkopavajo. Sedaj pa prosta razprava. Najprej gospod Kukan. Najlepša hvala. E, čestitam Mjanmaru k izidu teh zgodovinskih volitev. Državljani Mjanmara so pokazali svojo voljo Eh, ki je prinesla eh, eh, zmago NLD-ja. Sedaj pa ključno vprašanje, kaj bo zdaj. Proces je državo približal demokraciji, vendar je še vedno treba postoriti zelo veliko. Upam, da bo NLD začel reforme v Mjanmaru in poskrbel tudi za vključevanje in eh, za narodno spravo. To bo velik izziv za gospod Sansuči. Mi v Evropski uniji imamo veliko izkušenj s takimi tranzicijami. In zaradi tega moramo biti pripravljeni pomagati eh, partnerjem v Mjanmaru. Eh, visoko predstavnico prosim naj eh, po volitvah spremlja situacijo in naj ponudi državi pomoč. Hvala lepa. Hvala. Thank you very much indeed, Mr. Minister. Hvala lepa. In sedaj in gospod Marijas. Hvala lepa, gospod predsednik. Prebivalstvo Mjanmara je v začetku novembra sklenilo, da ustavi vladavino vojaške hunte, ki je trajala 25 let in Aung San Suu Kyi je tu doživela zelo visoko zmago potem ko jo je preganjal vojaški režim. Pred njo pa so številni izzivi. E, vojska ne bi smela imeti 25 odstotkov sedežev v parlamentu. E, cenzura, presilno delo, rasizem, e, kršitev človekovih pravic, vse to je treba preprečiti. Podpreti moramo novo demokratsko vlado. Ta vlada pa mora tudi zagotoviti da bodo zaščitene etnične eh, manjšine, naprimer Rohingje. Eh, ne smejo preganjati budistov. Eh, vse to je nekaj, na kar smo danes že opozorili. Sedaj pa gospod Kastaldo, prosim. Hvala, gospod predsedujoči. Volitve v, v Mjanmaru so znak za prehod, prehod v zgodovini te države, prehod na demokracijo. In eh, želim izreči tudi zahvalo tistim, ki so sodelovali v tej opazovalni misiji pri volitvah v tem pomembnem trenutku. Vendar so pred državo veliki izzivi. Treba je zmanjšati eh, vpliv eh, vojske, ki bo še vedno imela 25 odstotkov sedežev. Razen tega je treba obnoviti državo samo 1,8 odstotkov porabijo za zdravstvo, samo 0,8 za izobraževanje. In eh, rast br e, bruto družbenega proizvoda mora pomagati vsem. Treba se je boriti proti korupciji, potrebujemo pa tudi zakonodajo, eh, ki bo preprečila diskriminacijo naroda Rohinge, ki so med najbolj preganjanimi v, na svetu. Uh, upamo, da v Mjanmaru um, bo prišlo do teh sprememb in da ne bo prevelik upor in mi eh, kot Evropska unija moramo podpreti te spremembe. Hvala. Slav, eh, Polčak. Gospod Polčak, prosim. Eh, hvala lepa, gospod predsednik. Tisto jutro, eh, ko smo dobili informacije o volilnem izidu, eh, smo doživeli čudovit trenutek eh, in eh, videli smo, kakšen razvoj je naredil Mjanmar v zadnjih letih. Seveda razumem tudi kritike, da določene etnične skupine niso sodelovale na volitvah, vendar podpreti moramo proces, ki se je začel v Mjanmaru. Podpreti moramo tudi zmagovalko Aung San Suu Kyi ki ima sedaj odgovornost za bodoči razvoj in pozvati moramo visoko predstavnico naj pomaga pri eh, procesu demokratizacije v Mjanmaru, kajti videli smo pogum eh, tega prebivalstva, eh, veselje na njihovih obrazih. Mi jih moramo podpreti, to je naša skupna prihodnost. Poslanec, pošle, zamekam debato. Eh, hvala lepa, s tem zaključujem razpravo. In rad bi vas obvestil, da so španske oblasti informirale predsednika Evropskega parlamenta, da, gospod, eh, da je gospod Javier Benito Siluaga bil izvoljen.